Tako, drage kolegice in kolegi, dober dan. Allez, mes chers collègues, nous commençons. Dragi kolegi, nadaljujemo z našim dnevnim redom. Prva točka danes popovdne, izmenjava mnen z evropskimi koordinatorji za koridorje TNT. kar se tiče pomorskih avtocest in kar se tiče e RTMS. Dobar dan, gospa Grapini. Torej, dobro veste, da sta to prednostni horizontalni nalogi. TNT je v spredju našega dnevnega reda in sofinanciramo strezne projekte s precejšnjim deležem. Zelo pomembno je, da se torej pogovorimo o napredku na tem področju s koordinatorji, ki so odgovorni za ta področja. Sedaj bom pozdravila gospoda Bodeviga, ki je odgovoren za to, kar imenujemo pomorske avtoceste, in gospod Rute, ki ste zadolženi za ERTMS. Hvala lepa, da ste tukaj. Srečno novo leto, veliko zdravja upamo, da boste dobro sodelovali z nami, redno sodelovali z nami. Danes pa nama, nam bosta podala več informacij o trenutnem stanju. Začenjamo z vami, gospod Bodevik. Sedem minut imate, da nam poveste, kakšno je trenutno stanje, kar se tiče pomorskih avtocest. Zadeva, ki je pomembna, pred krok 20 leti smo začeli s tem, In morda je to tudi rešitev za segrevanje ozračja. Beseda je vaša sedem minut. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da sem tukaj, da se z vami sestanem v novi funkciji kot Evropskega koordinatorja za pomorske avtoceste. To je ena od dveh prednostnih nalog TNT-ja. Pet let sem bil Evropski koordinator za pomorske avtoceste enega od devetih glavnih koridorjev, Baltik, Jadran. Takrat je bilo veliko železniških projektov tudi. Ker sem sodeloval pri koridorjih, pa tudi pri horizontalnih prednostnih nalogah, vem, kakšne so vzajemne prednosti horizontalnih prednostnih nalog z razvojem TNT. To je funkcionalno križišče, med glavnimi križišči. Osredotočamo se na pomorske poti, skoraj 3 milijardami ton prevoženega tovora v in iz pristanišč EU. Prav tako je to odločen instrument, da razbremenimo ceste. Poleg tega podpiramo zunanjo in notranjo trgovino in izmenjavo med EU in tretjimi državami. Ti pozitivni učinki na dostopnost perifernih regij so velikega pomena za to, da imamo učinkovit prometni sistem v Evropi. Lahko rečemo celo, da po programu za povezovanje Evrope. Tukaj združujemo pristanišča različnih držav in to ima seveda že samo po sebi dodano vrednost na evropski ravni. Po drugi strani pa moramo tudi priznati, da pomorske avtoceste nikoli niso bile enostaven program, predvsej zapletene, v primerjavi z drugimi prednostnimi nalogami po CEF-u. Naprimer, zaradi omejitev, kar se tiče pogojev, ki morajo posilci izpolnjevati, da dobijo sredstva. Gotovo bi lahko to še izboljšali v prihodnosti. Zato imam jasen strateški cilj, da bi se bolje povezovali s pomorskimi avtocestami in ustvarili tudi pomorski vidik TNT. Revizija TNT bo velika priložnost, da zreformiramo TNT. Zame morajo pomorske avtoceste biti del TNT, del omrežja pristanišč in celotnega pomorskega prostora. Prav tako moramo veliko bolj izpostavljati integracijo celotne prometne verige, naprimer potem tudi pomorske povezave s celinskimi plovnimi potmi. To moramo bolje razviti. V tem pogledu smo že začeli z razpravo z državami članicami in pomorskimi organizacijami, kako bi še bolje omestili nekatere smernice v okvir TNT. Tudi vaš odbor bo pripravil snotek poročila, kaj lahko ponudim svojo podporo. Temu zelo sem odprt za vsakečen sestanek in za izmenjavo mnen, morda bomo pač eh, prišli do dobrega rezultata. Zato, da bi bolje integrirali koridorje, si želimo tudi bolj regionaliziranega pristopa z nekaterimi glavnimi vozlišči. To bo bolje predstavljeno v delovnem načrtu, ki ga bomo predstavili državam članice v naslednjih tednih. Prav tako sem organiziral niz skupnih delovnih sestankov spoznaniki za druge koridorje. Kako lahko morda ustvarimo tudi nekatere nove destinacije. Naprimer, organiziral sem zelo specifično delovno skupino za Atlantik s Petrom Balašem in še enim kolegom. Torej, kar se tiče vprašanja povezljivosti Združenega kraljestva po Brexitu. To geopolitično vprašanje je dober primer, kako bo naš projekt deloval. Kako bodo krajše pomorske poti med eh, Združenim kraljestvom Francijo in drugimi državami lahko postale ustrezna alternativa kopenskemu koridorju. To bomo videli v zakonodaji o carinah. Gotovo se bomo soočili z izzivi pomorskega sektorja dan danes. To je še prav posebno zelenitev pomorskega sektorja, pa tudi digitalizacija pristanišč in ladij. To smo podpirali tudi že v preteklosti. CEF je financiral 50 projektov, precej sredstev je bilo namenjenih več kot polovica zelenitvi. To je torej novi pristop komisije in sveta, pa tudi parlamenta. In to moramo storiti tudi na pomorskem področju. Več kot 1,6 milijarde smo dali pomorski prometni schemi. To je tudi zelo pomembno vprašanje za premik pri načinih prometa. Prav tako sem predlagal tri tematske stebre ti se bodo osredotočali na razvoju trajnostnega pametnega pomorskega prostora. Trajnostni najprej. Tukaj gre za cilj, da se borimo proti podnebnim spremembam in izboljšamo kakovost zraka in vode. Prav tako gre za naložbe v dekarbonizacijo, ponorje in nekatere alternative vire, pa tudi porabo eko spodbud in drugih sredstev pogona. Prav tako pa želimo zboljšati tudi povezljivost prek različnih oblik prometa, to bolje povezati s sosednjimi državami in najbolj oddaljenimi regijami. Želimo pa si razviti tudi pametni pomorski prostor z razvojem digitalnih orodij prek industrije, kot je digitalizacija morskih poti in upravljanja leteh. Naj spomnim, da je končni cilj stvariti bolj odločno razsežnost pomorskega dela TNT in boljšo povezljivost. Evropa ima veliko priložnost, da je vodilna, kar se tiče bolj trajnostnega pomorskega prometa. In pomorske avtoceste lahko pri tem gotovo pomagajo. Zato resnično pozdravljam Evropski zeleni dogovor. To je ključnega pomena, da bi dosegli naše cilje za boj proti podnebnim spremembam. Me pa žalosti, da nekateri vidiki krajših plovnih poti niso bile zajeto do. To je škoda, ker je 40 odstotkov trgovine znotraj EU izvedenega ravno po teh krajših plovnih poteh. In tukaj bi lahko imeli priložnost za modalni premik in to moramo izkoristiti v prihodnje. Želel bi si dobiti podporo vašega odbora za to. Resolucija Evropskega parlamenta pa žal se s tem še ni ukvarjala. Tako da moramo spregovoriti o tem. In s temi zaključnimi pripombami se vam želim še enkrat zahvaliti. Hvala za pozornost. Upam, da bo veliko vprašanj. Hvala lepa. Merci beaucoup pour euh, vos propos. Hvala lepa za vaš govor. Tako, sedaj pa dobi besedo gospod Rute. Irate me se, sedem minut. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da sem danes tukaj in da bom lahko prvič poročal o tem, kar počnem kot koordinator od začetka lanskega leta pogosto se bomo videvali, to vem. Tako kot Kurt Bodevik, vem, da pripravljate poročilo na lasno pobudo, tako da sem pripravljen se pogovarjati z vami o ERTMS. Bom pa tudi pripravil, upajmo, maja letos načrt za moje delo in se bomo lahko skupaj pogovorili o ERTMS. Kaj mislimo o ERTMS? Predolgo je trajalo, veliko predolgo. Ampak istočasno smo pospešili naše delovanje v zadnjih letih glede RTMS. To mi je jasno. In zato sem zelo zadovoljen, da lahko povem, da ne gre več za vprašanje, ali bo to prišlo vprašanje samo kdaj in kako. Moja naloga v tem trenutku je pod vašim političnim nadzorom, da zagotovim, da pospešimo kdaj, da bo prej in da kako poenostavimo dolgo časa je trajalo, ker pravzaprav nismo imeli institucij. Odkar imamo tehnični stebr četrtega železniškega svežnja, zero kot sistemskim operaterjem, premikom na železniški promet z vključitvijo AIB e in tudi vodilno logo GD Move, pa tudi drugih GD-jev, lahko torej rečemo, da sedaj vsi delamo s polno paro skupaj. Tako da sem pripričan, da nam bo uspelo. Lani sem sodeloval z vsemi akteri, državami članicami, železniškimi podjetji, upravljalci infrastrukture. Pojdite na mojo spletno stran, ne preberite vsega, ampak 90 sestankov smo imeli lani na temo RTMS. Po mojem entuzijastičnem uvodu pa naj navedem nekaj treznih številk in dejstev. Imamo Evropski načrt za RTMS in tukaj naj mimo grede počastim Karla Vinka, ki je 14 let trdo delal moj predhodnik, da bo RTMS ostal na dnevnem redu in je ostal. Imamo torej ta evropski načrt izvedbe. Do 2030 bomo zgradili kar nekaj kilometrov. V tem trenutku smo pri približno 5800, to vidite na prosojnici, znotraj Evropske unije. Še vedno, veliko manj kot RTMS po svetu, v bistvu smo pri 36-37 odstotkih, kar se tiče izvedbenih ciljev za 2024. To bo ključno leto letos, kajti države članice so se zavezale, da bo 2024 tisoč km JRTMS. Nekaj zamud je že pri prejšnjih zavezah, ampak to so zaveze, ki se zdijo pod nadzorom. Več ne bom rekel. Druga Skrb, ki jo imam, pa je nekaj, kar smo morda nekoliko spregledali na začetku. In sicer, da istočasno moramo imeti ambiciozni program obnavljanja, prenavljanja lokomotiv. Kar se tiče lokomotiv, in vzeli smo si ogledali potrebe do 2030, če temeljimo na koridorjih, pa tudi če temeljimo na katerih odločitvah držav članic. za prenovo. Po državah potrebujemo med 15 tisoč do 21 tisoč vozil, ki bi jih naj kupili nova do 2030. Potrebujemo pa potem tudi prenovo med 8500 do 13000 lokomotiv. To je precej, če pomislite, koliko lokomotiv moramo prenoviti na leto. In upam, da bomo to ustrezno pripravili tudi v mojem evropskem letnem načrtu za izvedbo. Ekonomsko nima smisla, če se bomo lotevali samo širine tračnic brez lokomotiv. Potrem sredstva, to je tretja težava. O tem veste veliko. Pri 1,2 milijarde smo porabili v prejšnjem obdobju, sedaj smo pri 2,9 milijardi, kar se tiče RTMS. Imamo še rast natečaje po nekaterih programih, tudi CEFA, tako da je veliko stvari, ki se trenutno odvijajo, kar se tiče financiranja. Na kratko, In to bom dejal zelo osebno. Potrebujem več denarja. Če želimo pospešiti, potem moramo resnično imeti več sredstev, regionalna sredstva, potrebujemo sredstva EIB, tudi nacionalna sredstva. Ko se pogovarjamo z akteri na tem področju, je to, kar še prav posebno potrebujemo, stabilni finančni okvir, zato da bi imeli ustrezne industrijske zmogljivosti, da bo vse potekalo tako, kot mora. Čas se izteka. Naj pa navedem še dve težavi. Več kot 20 nacionalnih sistemov signalizacije imamo. To ni smiselno. Doseči moramo napredek, da bomo bolj usklajeni. V razpravi z vami se bom skušal osredotočiti v naslednjih mesecih tudi o najboljših načinih za zamenjavo sistemov, ki jih imamo. Zakaj je toliko trajalo? Zato, ker organiziramo prehod iz starega v nov svet. Ta tranzicija je vedno bolj zapletena, vedno dražja, če moramo potem uračunati, če moramo še vedno uračunati, računati na star sistem. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo. Poenostaviti moramo RTMS. V bistvu pa se moramo zavedati, da ko govorimo o RTMS, govorimo o pravarskem sistemu za železnice. Ne govorimo o signalizaciji. In zato bomo imeli tudi nove elemente. Organizirati se moramo na tak način, da bo se cel prehod potekal gladko. Naložbe želimo sedaj. Gospa predsednica, za me je bila lanska izkušnja ta, da je RTMS zlati standard, globalno gledano, s komerkoli se pogovarjaš. Zato je RTMS nekaj, kar se izvaja izven EU, to je lažje izvajati in moramo organizirati ta zapleteni prehod. Če želimo to doseči hitro, moramo storiti to, kar resnično moramo storiti, položiti temelje za bolj učinkovit železniški sistem in spet ponoma se strinjam z vami glede kratkih plovnih poti potrebujemo bolj učinkovit sistem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kar takoj razprava. Začenjamo s koordinatorji. Gospod Marinesko, dve minuti, prosim. Hvala lepa. Lepo vas je videti na predsedniškem mestu. Gospod Bodevik. Hvala lepa, gospod Eten, da ste me nadomestili do povdne. Dobro, nekaj konkretnih ukrepov. Morda lahko poveste več o tem, kaj mislite s tem. Zanima me, ali ste evalvirali sistem trajektov za tovornjake iz Turčije v Italijo, Benetke, Genovo, ta pristanišča, zato da bi zmanjšali emisije tovornjakov po cestah o tem govorimo zelo veliko. Gospod uh, Rute, hvala lepa za vaše delo. ERTMS je zelo dober sistem, ampak dovolite mi, da vam zastavim prav tole vprašanje. Ste upoštevali trenutno stanje glede interoperabilnosti, harmonizacije in standardizacije želenčkega pometa na splošno, pa celo ERTMS? Slišal sem, da interoperabilnost ni na ravni, kot bi si želeli. Veliko različnih verzij sistema je, mislim, da tega ne potrebujemo. In potem seveda zeleni odgovor, velika razprava, premik na železniški promet. Kar se tiče koridorjev, ki trenutno ne delujejo tako kot je bilo predvideno pred sedmi, osmimi leti. Zdi se, da RTMS izvajate na vseh tovornih koridorih. Interoperabilno je vse, zato da bi to postalo privlačno za podjetje, da bi tovor prevažali po teh koridorih. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Danielson, SND, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa obema za zanimivi predstavitvi. Kar se tiče pomorskih avtocest, imam nekaj vprašanj. Prvo na splošno, katera so največja oska grla pri uresničevanju ambicij projekta. Potem nadalje, dejali ste, Prvi stavek mora biti trajnost in to je v skladu z ambicijami komisije, novi zeleni dogovor in tako dalje. Kaj pa je po vašem mnenju specifično tisto, kar so največji izzivi, da bi pomorski sektor postal bolj trajnosten? Tretjič, kar se tiče interoperabilnosti, strinjam se, da je to nujno, da rešimo to vprašanje. Imate kakšne specifične dobre primere? ki jih želite predstaviti, kar se tiče držav, regij, kjer pomorski promet dobro sodeluje z drugimi oblikami prometa, kopenskimi in tako dalje. Potem pa RTMS. Slišali smo, vi ste dali pa tudi Sopmaninesko, da je to ključni sistem za dobro delujoč železniški sistem v Evropi. Ampak moral sem iti iz dvorane za nekaj trenutkov, nisem se ga slišal, nisem kaj ste dejali, ampak tudi če sedaj pospešujemo, še vedno zaostajamo. Vsaj v moji državi so izkušnje take, da je ta sistem potem vedno bolj sporen, kajti imeli smo regije, kjer se sedaj to začne uporabljati, to je povezano s stroški, dokler to ne bo resnično evropski sistem, se lahko upravičeno sprašujemo o porabi lokalnih sistemov, katerega ste tudi vložili kar nekaj sredstev. To je ta nevarnost, torej, kje bo točka preobrata, ko potem regije, ki gledajo naprej, ne bo več mogli podpirati prejšnjih investicij. Kaj je to tveganje? Kakšen je realistični scenarij za dosego ciljev? To je ključno vprašanje. Ampak smo pa vsaj regionalno obtičali v teh razpravah. Zakaj bi mi to storili, če pa sistem celoti zaostaja? Hvala. Hvala lepa. Gospod Rike, beseda vaša. Hvala lepa. Z veseljem pozdravljam oba koordinatorja. Vprašanje za gospoda Bodeviga. Ali menite, da bi krajše plovne poti lahko bile vključene v pomorske avtoceste? To pomeni, da bi to lahko bila določena varianta ali pa da bi to bilo dopolnjeno po morskote ceste s temi krajšimi potmi. V primeru Brexita bi to bil interes tudi za Irsko, da bi to pomenilo bolj gladek pretok trgovine. In gospod Rute, finančno vprašanje, kdo in kako financira večinoma blago pri RTMS. Imamo posojila, ki so predvidena. Ali je to na plečih podjetij, prevoznih podjetij? Torej, glede na obseg, me skrbi. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Rike, gospod Kov. Uh, če se navežem na vprašanja mojega kolega o financiranju. Zanima me, če nam lahko malo bolj natančneje razložite, uh, kdo pravzaprav plačuje IRTMS. Uh, in kar se tiče počasne vožnje in oskih grl, ali zato lahko krivimo bolj podjetja ali bolj države? Kje so te ovire? Ker ali se to nanaša na posamezne železniška podjetja, ki ne želijo sprejeti te tehnologije, ali je pa to samo kar preprosto problem na nacionalni ravni. Vesel bom vsakega odgovora na to temo. Pa pa, kar se tiče prevoza. Uh, omenili ste uh, v okviru pomorskega sektorja ponove izzive vezano na otoke. Ali nam lahko bolj natančno poveste, kaj o tem? Vem, da je potekala razprava o dodatnih trajektnih progah med eh, Severno in Ir, Južno Irsko ali pa mogoče eh, Francijo in drugimi lukami kaj se lahko tukaj stori, me posebej zanima. In eh, rekli ste, da lahko eh, kratkoro, kratki premozi po morju odigrajo določeno vlogo in ali bi lahko evropske luke nekako prestrukturirali v infrastrukturi, da to omogočimo. Eh, merci, Madame Presida. Za dve minuti govoril bom v angleščini. Gospod eh, Campo Menozi. Ja, rekli ste, da morate izboljšati sistem ERTMS, da je treba doseči približno milijardo evrov in eh, povezati digitalizacijo. Zelo težko je razumeti, da se bomo uspoštevali 230. Poskušamo tokrat, upajmo, vključiti Evropsko komisijo, zato da za IRTM se nameni več denarja. Zato gre mogoče z evropskimi investicijami, z državami članicami bi to šlo. Ampak eh, trenutno imamo pokrito samo 10 odstotkov. Pogledal sem si vaše podatke, to je vse lepo in prav. Ali mislite, da bo Evropska komisija v to se vključila tako, da se izpolnijo te zahteve, kajti to je ključno za razvoj evropskega modela? Eh, hvala lepa, gospod Findesa. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Pozdravljen tudi kolega eh, Rute, ki je bil nekoč vodja generalnega dekarjata MOV. Ne bom postavljal konkretnih vprašanj eh, gospodu Bedvigu, se dotočil se bom na IRTMS. Skrbi nas stanje in pomankanje napredka v tem sistemu. In mislim, da je eh, upravičeno pozivati k iskanju uh, finančnih sredstev. Do sedaj te pozivi niso obrodili sadov. Poiščimo kombinacijo različnih eh, virov, eh, cef, eh, možnosti za blending in druge vire, tudi na nacionalni ravni, zato da pridemo do nekega učinka vzvoda, ki bo pritegnil tudi zasebna vlaganja. Omenili ste eh, v eh, to problematiko in zanima me, kako daleč ste prišli v dialogu s komisijo na to temo. Mislim, da je vsem jasno, da prispevek eh, e RTMS v okviru zelenega dogovora je lahko ogromen. Taka tehnologija v seboj pomeni zmaševanje. Eh, dodatnih eh, ovir oziroma eh, uporabo obstoječe infrastrukture, da bi se povečala gostota prometa. V vsakem primeru se nam zdi to dobra pot in ima našo politično podporo za to, da se na ta način tudi pridobijo sredstva. Hvala. Merci beaucoup. Madame Kuntura, la parole est à vous.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 to uspemo, bomo zmanjšali eh, tudi eh, prevoz po cestah za 75 odstotkov in ga premestili na eh, notranje plavne poti in železnico. Treba je pri tem upoštevati tudi eh, plovbo na kratke proge, kajti vemo, da eh, dve eh, petini trgovine in prevoza z blagom odpade na kratke pomorske proge, ki povezujejo otoke. E, ali lahko to vrsto plovbe podprete, da postane bolj trajnostna in a, kaj mislite, kakšno vlogo lahko to odigra v okviru zelenega dogovora? E, ravno tako želimo na to temo več informacij zase in za kolege. Eh, te luke so ključne za dostop v ne le Grčijo, ampak eh, tudi celotno Evropo. Zato potrebujemo eh, čez mejna sredstva za financiranje vzdrževanja teh luk. Pa potrebujemo tudi neko Désormais, vous n'avez qu'une minute. Madame Bilbao, vous commencez. Je tente. Uh, gospa Bilbao, c'est une minute. Eh, me gustaría preguntarle al señor eh, Rutte que tenemos noticias. Hvala lepa. Hvala gospodu Brodvigu in gospodu Ruteju. Imamo uh, pozitivne informacije, prišlo je do uh, Eh, pospeševanja, po drugi strani pa pravite, da so eh, zamude pod kontrolo. Nam date lahko malo več informacij. Imamo 20 sistemov signalizacije, kako jih lahko nadomestimo. Države članice imajo svoje strategije za eh, zmanjševanje teh sistemov v razredu B. In e, v kakšno smer nameravamo iti? Ali mislite, da bo prihod ustrezen ali bomo lahko prišli do bolj trajnostnega sistema, če ob enem se ne izboljša eh, problematika časa? Ali lahko eh, napredujemo pri ERTMS, ne da bi istočasno potreb, napredovali na področju tent? Eh, Torej, težko je prepričati države članice, da bomo izgubili veliko priložnost, če ne bomo nadaljevali v to smer. Hvala lepa, gospa Akapini. Uh, pozdravljena uh, gospoda, ki smo jo povabili, nimamo časa, zato bom čim hitrejša. Prvi uh, govornik, govorili ste o pametnem pomorskem območju in um, nam lahko razložite, kaj to pravzaprav pomeni. Razumem, da je treba povečati um, konkurenčnost, ampak zanima me, kako. Druga uh, vprašanje pa zadeva RTMS. Rekli ste, bo obstajal, se bo zgodil, ni pa, niste pa rekli, kdaj, kdaj se bo zgodilo. Nekateri pravijo, da imamo 20 različnih sistemov signalizacije ali imate neko časovno, časovni okvir, kaj se bo zgodilo in kdaj se bo kaj realiziralo. Potem pa glede uh, povezljivosti in interoperabilnosti, kakšna je potem kakovost. Uh, železniških sistemov med različnimi državami članicami je moč narediti neko povezovanje, če ne bomo investirali v infrastrukturo. Kaj nam lahko torej rečete na to temo? Države članice se, so se zauzele za oziroma obvezale za 4000 km, ampak s kakšnimi sredstvi. Hvala lepa, uh, gospa. Uh, Rapini, gospod eh, Karkin, za eno minuto. Bodvig, Najlepša hvala. Moje vprašanje je za gospoda eh, Bodviga. V svoji predstavitvi ste dejali, da politika pomorskih avticist eh, bi se morala bolj osredotočiti na centralne koridorje. Sicer pa pravite, da je potrebno več pozornosti usmerjati v skrajno najbolj oddaljene regije živim v Brestu in uh, so, smo edino mesto eh, z 100 tisoč prebivalci, ki je najbolj oddaljeno od katerega koli centralnega koridorja. Eh, morda na severu Švedske je še kak podoben primer, ampak tam ni tako velikih uh, mest. Torej, to vidim svojega uh, okna, pa tudi moji volilci ti to vidijo kaj bomo naredili za to, da bi približali eh, odaljene regije centrom, če se osredotočite izključno na o, osrednje koridorje. Hvala lepa. Gospa Vint, izvolite ena minuta. Hvala lepa za vaš hiter pregled eh, situacije. Nadaljevala bom v danščini. Seveda je. Uh, to treba financirati in doseči ravnovesje med prevozom eh, blaga po morju, cestah in železnicah. Ampak eh, zato imamo različne programe in te je treba med seboj povezati. Ja, guten tag, um, herr Bodevik, herr Rüde. Eh, pozdravljeni, gospod Bodevik, gospod Rüde. Imam dve vprašanje. Uh, Prvo je, kako zagotoviti, da države, ki so že eh, predvsej daleč, kar zadeva RTMS, eh, ne bodo za eh, ostale, če zdaj razmišljamo o tem, ali bi jih nadalje podpirali. Eh, Dobro, eh, zdaj naj bi se na čezmeni ravni nekaj zgodilo, Evropska unija to želi eh, in potem eh, si lahko za to obetamo tudi nekaj sredstev. Bomo pa čakali, da ta pridejo, to bi si utegnile te države reči in škoda bi bilo, če bi se to zgodilo. Kako se soočate s tem problemom? In pa zanima me povezava med obema projektoma. Oba bi najbolje delovala, če bi bila čim tesneje povezana. Namreč Eh, če želimo eh, zelo pametno železniško omrežje, v Evropi ga moramo povezati tudi z morjem. Kje so tu vsi, eh, kaj je potrebno za to, da bi obe omrežji bolje povezali? Hvala. Hvala. Hvala. Še sama imam dve vprašanji. Govorili ste o zelenem dogovoru. Kaj od njega pričakujete in kakšni so vaši predlogi? In pa drugič, kar, drugo, kar se mi zdi pomembno, govorimo o pomorskih avtocestah že več kot 20 let. Istočasno pa prihaja do uh, velikih razhajanj glede uh, rešitev. Uh, Eh, Ponekud pravijo, da moramo zmanjšati število eh, ladij, po drugi strani eh, želimo okrepiti pomorske avtoceste. Kako jih torej dejansko dokončati? Različne poglede obstajajo v Evropi in kako zavezati države članice, da izvajajo svoje dožnosti. In pa še tretjič, ravno smo bili priča novi povezavi med Dunajem in Bruslem veliko povpraševanje je po tovrstnih povezavah. In pa kaj narediti za to, da bomo uh, tudi v pristaniščih zagotovili, da bodo še obstale ali ponovno vozile že obstoječe povezave proti notranjosti, zato da bomo omogočali dejanski intermodalni prehod po v številnih pristaniščih take povezave obstajajo. E, imate vsak pet minut, da odgovorite na vsa vprašanja. Vem, da bo težko, ampak eh, čas je omejen. Lahko začnemo kar z vami, gospod Potvik. Izvolite. No, če dovolite, bom odgovoril eh, v nemščini. Vrsto različnih vprašanj je bilo. Najprej ne začnem s pomankljivostmi. Pomankljivosti so tam uh, kjer v Evropi še obstajajo pristanišča, ki nimajo multimobilnosti, ki nimajo povezav z železnico, naprimer na to se osredotočamo. Eh, in to je eno od ključnih vprašanj. Hkrati pa imamo na drugi strani tudi eh, problem odprave in, oziroma odpreme, ki je zelo problematičen in tu želimo tako imenovano enotno okno. To bi omogočali, da bi vse carinske Eh, administrativne postopke izvedli v enem enostavnem postopku. In če se vrnem na vprašanje gospoda Marineska, kako eh, lahko preusmerimo prevoz. Eh, Naprimer, Valencija in Barcelona sta povezani z Vitovekjem in uh, tu je potem povezava naprej tudi do Ankone in potem preko Sredozemlja dalje do Slovenije, Hrvaške, do eh, zahodno-balkanskih držav, do Grčije. Eh, in tu bi lahko dosegli eh, ogromno zmanjšanje emisij, kajti vsta cestni promet oziroma kopenski promet, ki povzroča na tone emisij, bi lahko premestili na morje. Vemo, da če dosežemo tako premestitev, beležimo takojšen učinek. In lahko bi si predstavljal, da bi do leta 2050 eh, eh, ladje na vodik dejansko prevzele to vrstne eh, prevoze in na ta način bi se lahko približali tudi našim zastavljenim ciljem. Zato pa potrebujemo denar, nekaj ga je na voljo na področju raziskav, nekaj na drugih področjih, ki jih še razvijamo, ampak uh, vse to sodi zraven, z novimi koncepti lahko dosežemo marsikaj. Potem uh, uh, drugič, kako narediti pristanišča bolj gospodarna. Sem sodi uh, digitalizacija, več uh, upravnih postopkov je potrebno digitalizirati, uh, hkrati pa so pristanišča še vedno uh, varnostno zaščitena območja in taka morajo ostati. In s podbojanjem digitalizacije bi lahko to naredili velik korak naprej. Istočasno pa naj povem, da če želimo moramo dejati spodbude, potem moramo govoriti tudi o pozitivnih spodbudah. E, eko bonusi temu pravimo, to poznajo v Španiji in Italiji. Popovdne bomo imeli sestanek na to temo in gre za to, kako nagraditi tiste, ki na mesto 5000 km vožnje s tovornjakom e, vse skupaj preusmerijo na kratke e, pomorske povezave, ki postane s tem tudi bolj ekonomične. In o podobnih konceptih moramo razmišljati naprej. Uh, Še eno vprašanje je bilo. Uh, osredotočate se seveda na tista pristanišča, ki ležijo v vaših regijah in tu ne gre za eno ali drugo. Uh, seveda želimo bolje povezati otoke. Uh, uh, imamo uh, željo se posvetiti uh, najbolj oddaljenim regijam, želimo se povezati s sosednjimi regijami. Naprimer, uh, Afrika beleži uh, zelo visoko stopno rasti uh, v zadnjih letih in če vidimo vse, kar se dogaja, uh, potem eh, je ključno, da se zavedamo, da ne želimo eh, vse te rasti preusmeriti na ceste, ampak jo želimo eh, usmeriti v ladijski prevoz. No, kar zadeva regije, ki dobro delujejo, to je naprimer um, Severnomorska regija, tam imamo odlično sodelovanje in tam poteka tudi ogromno prometa, toliko ga je v zadnjem času, da razmišljamo o boljšem upravljanju, zato da bi lahko omogočili še večji volumen prevoza. Ampak eh, so problemi, ki jih tam lahko dobro ilustriramo. Pojavlja se eh, situacija, da TNT lahko spodbujamo samo, če gre za povezavo med pristanišem jedrnega mreža in eh, bližnjim pristaniščem. Zakaj ne bi eh, razmišljali tudi o povezavah med več eh, bližnjimi pristanišči, če bi s tem eh, preusmerili promet na pomorske avtoceste? In pa še zadnje vprašanje, kako. Eh, izboljšati povezavo med železniškim in pomorskim prometom. Sam sodi infrastruktura v pristaniščih, ki jo moramo razviti, hkrati pa je potrebno tudi spodbujanje drugačnih dobavnih verik, drugačnih logističnih verik, kjer ima še vedno prevladujočo vlogo danes cesta. Če nam bo to uspelo, se bomo približali skupnim ciljem. In kdor jemlje resno zeleni dogovor, mora. Eh, kratke ladijske povezave upoštevati kot zelo pomemben element in v tem kontekstu spodbujam razpravo v vašem odboru, tudi v kontekstu uh, poročila, ki ga pripravljate in vsi ste vabljeni, da se tudi osebno pogovorite z mano. Najlepša hvala, gospod Budevik. Gospod Rutej, beseda je vaša. Hvala, predsedujoča. Če najprej odgovorim na nekatera vprašanja v zvezi z interoperabilnostjo. Gospod Marinesko in drugi so to spraševali. Tu lahko rečem, da menim, da imamo zdaj situacijo, ki je drugačna kot v preteklih letih. No, prisluhnimo, prosim, našemu govorcu imamo eh, železniško agencijo, ki je sistemska agencija za RTMS in vse težave, ki jih omenjate z vidika interoperabilnosti, ki, interoperabilnosti, ki jih poznamo v preteklosti, tu je zdaj centralizirano. Eh, vsa eh, dovoljenja za vstop na trg eh, gredo preko ERE, vsa dovoljenja za RTMS gredo preko ERE. Eh, tako da tu eh, težave niso več eh, enake, kot so bile v preteklosti. Uh, in potem še odgovor gospodu Danilcu in tudi gospod eh, Marinesko. Vprašali ste mi za tovrne koridorje. Čisto pripričan sem, da moramo do določene mere, ko jih razvijamo, te tovrne koridorje in tudi omrežje TENT, e da delamo paralelno, moramo pa to med seboj povezati oziroma o tem razmišljati paralelno ali usporedno, če tega ne bomo naredili bo narobe. Torej, tovorne koridorje in TNT moramo obravnavati skupaj, kar pa še ne pomeni, da tovorni koridori nimajo dodatnih funkcionalnosti. Vsi um, prevozi tovora potrebujejo tudi ERTMS eh, e eh, v smislu upravljanja prometa oziroma sistema. Gospod Danielson, gre te vašega vprašanja. Eh, res je, da imamo več um, regij, ki izvajo e RTMS, potem se pa okraj, ozrajo okrog sebe in ugotovijo, da drugi tega ne počnejo in se vprašajo, zakaj bi one to morale početi. Torej, za, zauzemati se moramo za polno izvajanje e RTMS-ja in zagotoviti potrebno financiranje. Gospod Rike, izpostavili se, ste problem eh, voznega parka eh, in tu res potrebujemo evropsko strategijo. Dejansko že financiramo s CEF-om eh, tudi vozni park, ampak. Do, tu obstajajo zelo različni pristopi v različnih državah članicah, kar zadeva uporabo javnih sredstev. Naprimer na nizozemskem in v Belgiji obstaja taka praksa, ne pa tudi na švedskem ali druge. Eh, včasih so tu v igri tudi. Um, Ne najboljši argumenti. Te to moramo spremeniti in v mojem programu dela eh, maja nameravam vključiti tudi ta vidik. No, žal ne moram odgovoriti na vsa vprašanja. Gospa Bilbao, spraševali ste o elementu, ki ga je zelo težko razrešiti. Kako bi zagotovili obveznost držav članic? da ustavijo izvanje obstoječih sistemov in v razpravi o TNT in, in v razpravi o TSCCS je potrebno razmisliti o nekem roku za sistem eh, razred P. Eh, potrebno je najti rešitve za sekundarne linije, ampak mislim, da se je tega potrebno lotiti, kajti če greste eh, kamorkoli, kjer eh, prihaja do nakladnega opremljanja eh, lokomotiv, boste videli vse različne tipe opreme, ki se jih lahko namesti in tam vam bo hitro postane jasno, zakaj se pojavljajo težave. Tako da je potrebno stvari res pospešiti. Perhaps, uh, to... Če se ozrem na element financiranja za konec, Torej, mobiliziramo lahko sredstva iz različnih verov, pri tem pa imamo eno težavo. To pa je tisti, ki najbolj dobi iz e RTMS, oziroma največ dobi je upravljalec infrastrukture, po zakonodaji pa ta ni uh, eh, pona, uh, eh, v položaju, da lahko uh, ta sredstva da um, železniškemu podjetju. Uh, lahko gremo le na raven ministra in zahtevamo drugačno financiranje ali pa najdemo nove rešitve z evropskimi sredstvi, z javno-zasebnimi partnerstvi, um, programi blending in tako dalje. Italijanski primer je lep. Italijanska železnice so uh, pripravile zelo natančno študijo in ugotovili, da je e RTMS bistveno cenejši. Ampak, če financirate samo infrastrukturo in nimate pa lokomotiv, potem je to drago. RTMS e postane cenejši šele, ko imate tudi lokomotive. In zaradi tega se moramo uh, premakniti iz datuma oziroma z roka 2050, ampak nekje v bližnjo, bolj bližnji prihodnosti, ne le izraz uh, eh, RTMS na koridori, kot nekateri drugi delajo, Nizozemska, Luksemburg, Nemčija in Italija o tem pričakujeta, da bi RTMS uh, eh, razširili na, uh, de, na ključni del njihovega železniškega omrežja. Bodvin, merci, Hvala lepa, gospod Podevik, hvala, gospod Trute, za vajne odgovore. Ostali bomo v stiku, kajti pri nekaterih vprašanjih nismo dobili vseh odgovorov. Zlasti je naprimer to vprašanje, ki ga je zastavil eden od kolegov, ki je omenjal, kol, različne otoke in uh, eh, teritorijalno ravnovesje in pa tudi zeleni od, dogovor. Tu bi želela konkretne odgovore, kako doseči eh, napredek, kako zagnati novo dinamiko. V spredju je seveda vprašanje financiranja. Eh, in tu bo potrebna še nadaljna razprava. Hvala za obisk in seveda sta oba vedno dobrodošla v našem odboru. Hvala lepa. Allez, nous continuons nos travaux. Tako mi pa nadaljujemo z našim delom. Allez, nous continuons nos travaux. Nadaljujemo, prosim, romunsko kabino, če mi lahko naredite uslugo. Z vaše kabine prihaja luč, ki mi vse čas eh, sveti naravnost v oči in me blišči. Bi lahko eh, karkoli narediti, zato da mi olajšate življenje. Ils ont pas de lucarne, mais ils ont mis une feuille pour leur président. No, to pravzaprav ni luč, ampak okno in vidim, da bodo uh, uporabili kar uh, list papirja, da rešijo to težavo. So našli hitro rešitev v Romuniji. Vidite, z dobro voljo mi takoj pomagajo. Najlepša hvala romunski kabini. Alors, No, naj vam pojasnim, v romunski kabini je okno. Ja, v, v, v, eh, v slušalkah sem slišala iz francoske kabine, da je nemogoče, da bi karkoli storili, zato ker ni eh, žaluzi da bi jih spustili, ampak v romunski kabini so mi priskočili na pomoč in zadevo rešili. No, uh, Romuni seveda vedno z veseljem, vedno naredimo karkoli je potrebno za vaše obdobje. Hvala lepa. Dobro. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Lepo zdrav vsem, nekaterih nisem videla še letos. Uh, Naj vam vsem zaželim srečno novo leto, srečno novo leto vam, vašim bližnjim, veliko uspeha, veliko zdravja. Želite glasovati, gospa Grapinja, ampak jaz sem ljudna, bom najprej voščila. No, skratka, vsem eh, srečno novo leto in upam, da bo produktivno tudi za naš odbor. Zdaj pa gremo na glasovanje. Najprej bomo preverili, ali smo sklepščni. Lepo prosim, če elektronsko glasujete. Allez. Voilà, le vote est ouvert. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Dobro. Nimamo niti preveč ELS, niti preveč socialistov, tako da lahko začnemo. Najprej pa naj vam povem, kolegi in kolegice, da so štiri glasovanja, glasovanja o potrditvi začasnega sporazuma. Gre za sporazum iz drugega branja in potrebna je enostavna večina. In sicer je postopek naslednji. Po tem glasovanju bom poslala dopis predsedniku Koreperja potem bo svet uradno sprejel eh, prvo branje, svoje prvo branje in eh, dokument bo uradno prenešen oziroma posredovan parlamentu za drugo branje. Tako, zdaj vsi veste, kakšen je postopek. Zdaj pa gremo kar na glasovanje. Začinjamo z glasovanjem o elektronskih informacijah o prevozu blaga. Naš poročevalec je gospod Deli. Danes se vse čas smejite, gospod Deli. Izvolite. Glasujemo. Je ferm le vote. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto s 47 glasovi za čestitke gospodu Deliju. Nadaljujemo z naslednjim poročilom. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa. Naša poročevalka je gospa Konečna. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Le vote est clos. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Marinesku, kaj se dogaja? <laughs> Allez, nous continuons. Nadaljujemo. Napadajmo. No, Naslednje poročilo v tem svežnju mobilnosti. Minimalne zahteve za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore, ter dnevni in tedenski čas počitka, ter eh, določanje položaja stahografi. Gre za poročilo gospe Virkunen. Glasujemo. konec glasovanja. Sporočilo, poročilo je sprejeto. Nadaljujemo. Poročilo o spremembi uredbe 1071 skozi 2009 in uredbe 1072 skozi 2009 za nujno prilagoditev razvoju v sektorju. Poročevalec je gospod Ertuk. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprijeto. Nadaljujemo z glasovanjem. Smo pri spremembi evrosredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Marokom zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije Evropski uniji. Glasujemo. Le vote est Klo. Konec glasovanja. Sprijeto. Gremo naprej. Dvostranski sporozum o cestnem prevozu z Švico, da se dovoli kabotaža pri upravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v mejnih regijah obeh držav. Glasujemo. le vote est clos. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej z pooblastilo Italiji, da se pogajanj sklene sporozum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav. Poročevalec je Markus Ferber. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Nadaljujemo. Sklenitev sporozuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. Poročevalka sem jaz. Glasujemo. Le vote est clos. Konec glasovanja. 40 glasov za. Dobro, sprejeto, odlično. Zdaj pa nadaljujemo. Razrešnica za splošni proračun, poročevalko je gospa Montero. Kar začenjamo s predlogi sprememb. Predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe ena za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Tri, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromis ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Gremo na predlog spremembe šest, kdo je za, proti, nejasno. Bomo preverili, glasujemo o predlogu spremembe šest. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejet. Prej smem besede, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Osem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Devet za, proti, vzdržani, sprejet. Deset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Želite, da preverimo? Dobro, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Prej spremembe 16 do za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 17 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 18 do za. Proti proti, zdržani, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 18, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. 19, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 20, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 21, kdo je za, proti, zdržani. Vzdržani. Sprejet. 22, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Zdaj pa končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino. Nadaljujemo. Poročilo gospe Grapeni o agencijah, o razrešnicah za agencije začenjamo z agencijo za pomorsko varnost. Predlog smembe ena, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Dva, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Tri, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa glasujemo. Končno glasovanje poteka elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta z veliko večino. Nadaljujemo z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dva, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani, sprejet. Pet, kdo je za, proti. Vzdržani, ni jasno. Bomo preverili, glasujemo o predlogu spremembe. Pet, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Šest, kdo je za, proti. Vzdržani, sprejet. Sedem, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržani, zavrnjen. 13, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 14, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 15, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Predlog spremembe 15 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, sprijet. 17 je za, proti, vzdržani. Ni jasno, preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 17, prosim. Konec glasovanja sprejet. Slediš še elektronsko končno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Nadaljujemo z agencijo za železnice. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 4, za, proti, vzdržani, sprijet. 5, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Prej smo imeli 8 za, proti, zdržani. Bomo preverili, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 8. Vod. Konec glasovanja. Sprijet. 9, kdo je za, proti, vzdržani. Sprijet. 10, kdo je za, proti proti, vzdržani, sprejet. 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 16, 17 do je za, proti, zdržani, sprejet. Končno glasovanje je elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Zdaj pa nadaljujemo. Cezar, Safety of Air Navigation, ste pripravljeni? Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Dve, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Tri, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe šest, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedem za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Končno glasovanje, elektronsko glasujte, prosim. Pozdravljeni, kako ste? Konec glasovanja, sprijeto. Gremo naprej, shift to rail. Predlog spremembe enak, kdo je za? proti, vzdržani, kdo noče glasovati, sprejeta. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejet. Tri, kdo, eh, pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, sprejet. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa še elektronsko končno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijetom. Nadaljujemo. Clean sky, čisto nebo. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe štiri, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo. Predlog spremembe pet. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Šest. Kdo je za? Proti? Zdržani? Nekateri sploh ne glasujete. Bomo preverili glasujemo o predlogu spremembe šest. Konec glasovanja. Zavrnjen za en glas. Se zgodi. Tako je življenje. Gremo naprej. Predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. 8, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Zdaj pa še končno elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino. Čestitke, gospe Grapini, vsa vaša poročila o agencijah so bila s tem sprejeta. E, Mi pa bomo nadaljevali. On va vous laisser deux minutes pour sortir dve minuti damo tistim, ki želijo oditi, da zapustijo dvorano. dragi kolegi in kolegice. Za sedem minut prekinjamo sejo, kajti naš naslednji gost še ni tu. Torej imate čas, da si greste po kavo. Čez sedem minut nadaljujemo. Thank you. Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo. Na sestanku koordinatorjev se bomo pogovarjali o poslovniku, ki je bil spremenjen in tudi potem še o smernicah za proračun za leto 2021. To bo naš prvi prispevek temu proračunskemu postopkov, imamo precej natrpan urnik in zato je pomembno, da se že zgodaj pogovorimo s poročevalcem odbora za poročevalcem Pirom Darotorujem. Hvala lepa, da ste tukaj pri nas in da bomo lahko razpravljali z vami o proračunu za leto 2021. Dobrodošli pri nas. Kadarkoli boste hoteli lahko prijete k nam, če imate kakšno tehnično vprašanje, če imate potrebo po tem, da vam kako pomagamo, prosim, ne oklevajte, sklajeno moramo sodelovati. 10 do 15 minut imate, da nam predstavite splošni pristop. Seveda pa prosim, osredotočite se na to, kar nas zanima, na prometno infrastrukturo, še pa posebno pa nam povejte, kako kjer ste dosegli napredek pri vašem osnutku proračuna za 2021 in to se bo potem odvijalo v naslednjih tednih. Prosim, besede vašem, pa seveda srečno, srečno novo leto. Pozabila sem. Hvala lepa, srečno novo leto, nov poslanec sem kot veliko izmed vas. Šele pol leta sem poslanec, poročevalec v Senci sem bil za proračun 2020, sem pa poročevalec za naslednje leto, za proračun. 1,9 milijard več smo dobili, kot so hoteli predsedniki držav. Vlada to ni dovolj, ampak to je bilo pet skupin, ki smo bili enotni in smo skupaj sodelovali, pet političnih skupin in predsedniki držav so domeli, da smo enotni, da smo ambiciozni z jasnimi cilji. Tako da smo torej skupaj uspeli. Če nam je uspelo se poenotiti, razmišljati skupaj, če bi nam uspelo od februarja, marca naprej, bi bila pogajanja manj zapletena, kajti veste, da pogajanja so trda. Pod finskom, finskim predsednikom se je začelo, kar se tiče prometa, se je začeli znižati za 35 odstotkov tega, kar je predlagal parlament. Torej, če ne bomo enotni z jasnimi prednostnimi nalogami, kako dobiti tudi lastne vere, bo zelo težko. Kot ekonomist želim pokazati nekaj prosojnic, ne vem, če to deluje. tehnične službe je možno imeti PowerPoint predstavitev? Ja, no, Dobro, katere so naše prednostne naloge? Prva prednostna naloga in to zadeva predvsem odbor za promet, da, tukaj je prosojnica, se prečujem, govorim francosko, hvala lepa tomačkom in tomačkom, hitro pa govorim celo za novinar RTL. Povejte mi, če govorim prehitro. Torej, prva prednostna naloga je seveda zeleni dogovor. Bil sem v Madridu, ko vidite pevce Bangladeša ali druge, ko govorijo o podnebnih spremembah, potem se zvete, kje smo. Dva dni sem bil v Bamaku in govorijo, da bo podnebje sedaj pozročilo toliko mrtvih kot AIDS. Torej, če moja strategija je, da bi bil parlament enoten, da bi imeli zelo jasne prednostne naloge in da bi potegnili za sabo državljane. Nekdanji predsednik proračuna je dejal, da parlamentu ne uspeva, zato ker blokirajo v svetu. Eh, Žan Latvi pa je v zadnjem govoru dejal, da moramo biti enotni, imeti jasne cilje in imeti na svoji strani državljane. Če je to zagotovljeno, potem bomo lahko dobili več sredstev od strani sveta, če ne, pa ne. Torej, podnebne težave so težke, kljub posem mednarodnim konferencam, se emisije CO2 večajo, trikrat hitreje kot v 60-ih, in kljub posem konferencam, kljub posem o temu, po čemer opozarjajo se, razmere slabšajo. Torej, težava je, da da smo skoraj že na točki, ko ne bo več povratka, ko se to pisnik na Grenlandiji, naprimer, lahko vidimo, da konec poletja, maj, juni, juli, august, ko je zelo toplo, celotno poletje, je poprečno stopilo 20 odstotkov leta 1820, letos pa se je stopilo še več, torej se stvari slabšajo. In kaj je upanje v Madridu, smo videli, razočaranje in vse oči so uperjene v Evropo. Dobre gostitelje smo imeli, ambiciozni so bili, sedaj je torej temeljno, da nekaj storimo, še prav osebno pa promet, če želimo zmanjšati za dvakrat emisije, potem je seveda promet zelo pomemben, pa seveda tudi kmetijstvo, obnovljivi viri energije, to se samo premika, to postaja rentabilno vendar pa potem zelo draga stvar je izolacija stavb, promet in kmetijstvo. Zato sem zelo vesel, da začenjam v vašem odboru svojo turnejo zaveznikov v parlamentu. Potrebno je napredovati, kaj je zelo pomembno. Ursula von der Leyen je tik pred Božičem dejala, da bo 14. januarja pripravljen dokument, ampak razočarni boste, ne bo svežih sredstev. Smo pripravljeni v duhu sodelovanja pripraviti ta dokument 14. januarja, ne bo svežih sredstev, 7 milijard 7 letih. Delali bomo z vami in pripravili ukrepe za državljane. Za pritisk potrebujemo, pritisk potrebujemo, pritisk parlamenta in državljanov. Če ste prebrali dokument prejšnjega tedna, podlag tem lahko vidite, na nova komisija pravi, da je prejšnja komisija z manj ambicioznim scenarijem, da samo 400 odstotkov znižanja emisij CO2, so dejali, da bo vsako leto manjkalo 260 milijard evrov z manj ambicioznim scenarijem, ne glede na politične pregoditve. To je dejala von der Leyen. Če pa bomo pospešili, če bi potem razpolovili emisije, kar se tiče potreb infrastrukture, bo zmanjkalo približno 500 bila vsako leto. Komisija je dala te številke. Torej, potrebno je nekaj spremeniti. In glede na to, glede na te potrebe, 260 med 29, to, kar je na mizi, je zelo slabo. Potem na banka bomo dala 16 milijard. 16 milijard mogoče, če pa ne bo vlastnih sredstv, nam podnina banka ne bo nič služila. In potem sveža sredstva, tukaj imamo 7 milijard cela pet milijard, torej ni dovolj. Mislim, da napre moramo napredovati. Hvala lepa, kar je mi za organizacijo tega sestanka. Upamo, da bomo dosegli napredek pri konkretnih predlogih, potreba po naložbah, po infrastrukturo, promet, da bomo lahko pritegnili državljane na našo stran. Sveda gre potem tudi za finančna vprašanja, katera druga vprašanja. Izolacija stavb, to je v bistvu enostavno, moramo izolirati, ampak je pa seveda drago. Kar se premita tiče, pa mislim, da potrebujemo več razmisleka in moramo biti bolj inovatni. Pogajamo se o večletnem finančnem okviru, torej imamo pogajanje o poročunu 2021, o večletnem finančnem okviru in o zelenem dogovoru. Hkrati in ta 2021 je tudi del večletnega finančnega okvira. Tem izzivi, s katerimi se soočamo, Šmitom sem se pogovarjal komisarjem, zelo verjetno je, da bomo v našem mandatu v finančni krizi in se bomo morali istočasno pasti s podnebno krizo. Veliko stvari je potrebno spremeniti, urediti, vse soočiti potem zgodovinskim izzivom prvič se bomo soočili s temi podnebnimi spremembami in potem večina ekonomistov meni, da bomo imeli še eno finančno krizo, to je skupni dolg ZDA za več kot 2500 milijard dolarjev se je povečal. To, tega še nikoli nismo videli. To je javni dolg Kitajske. Torej, dve gonili se naša ta čudnost, ena letalo, dve, dva motorja se obnašate čudno, lahko eksplodirate kadarkoli. Tega še nikoli nismo videli. Tega še ni bilo razvoj dolga v teh državah. Špekulacije. 2007 smo bili pri 14 tisoč točkah, zdaj smo bili pri 20 tisoč, 15. januarja smo bili pri že 29 tisoč točkah. Torej, dvakrat slabše razmere so kot 2007. Vsak teden pa IMF pravi, pozor, nova finančna kriza se približuje, ki bi lahko bila desetkrat hujša kot pred desetimi leti. IMF to pravi, torej Ursula von der Leyen in komisija predlagata, sistem zagotavljanja delovnih mest, skrajši delovni čas, izboljšamo dostop do izobraževanja, da ostane 80-90 odstotkov plač. Pogovarjal sem se tudi nekaj vlasom Šmitom in gotovo pa to mora biti kolektivno delo teh glavnih prednosti in vlogi parlamenta, pa mora ta biti, da financiramo zeleni dogovor eh, s finančnim svežem za promet, zaščititi pa tudi MSP pred naslednjo finančno krizo. Nihče si se ne želi, da bi se to zgodilo, ne vemo, ali bo to letos ali naslednje leto. Večina misli, da bo to 2020 tako je tudi 2021, ampak seveda, ki ne pravi, bolje je popraviti streho, ko je sonce. In to mora biti tudi naša strategija. Parlament mora resnično financirati realno, zeleni dogovor, posod pojejo in se pripraviti na naslednjo finančno krizo in omejiti posledice za zaposlene in ekonomijo. Konkretno, tu bom končal. podnebna banka bo, majhna banka, 16 milijard dodatno bi lahko bilo, veste pa, da moramo imeti veliko več. Lahko bi tudi ECB kaj dodala in seveda promet. Govori o dolgoročnih naložbah. To potem lahko financira podnebna banka, če so sredstva. Če ne bo ustreznih sredstev, če ne bo dodatnih virov, pa bo podnebna banka smešna. ECB seveda nima pravice storiti veliko. Seveda pa lahko pomaga, ko zagotovi nekatere glavne pogoje in tako pomaga tudi podnebni banki. Dobro, torej sodelovanje bo potrebno, potrebno bo sodelovanje ECB, investicijske banke, pa tudi potemne banke. Kar se tiče bora za proračun, pa začenjamo s predstavitvami naslednji teden za izolacijo, za kmetijstvo, za promet, to so najpomembnejše teme, potrebno je najti nove vire. Vemo, da večina držav članic ne želi dajati dodatnih sredstev. Če želimo dodatna sredstva, bo ključnega pomena, da to ostrimo z novimi viri. Torej moramo deblokirati ta sredstva. In tukaj vidite, obresti v procentih naplačajo v Evropi, razvoj je pozitiven in seveda potrebno tukaj postaviti še kaj. Je pa seveda zanimivo, kako se bo vse skupaj razvijalo naprej. Potem pa makroekonomsko vprašanje. Vse skupaj ne temljuje, če naravno gospodarstvo, to je resna težava. Ko sem bil mlad, sem vzel za žaka Delore in je dejal, da bo EU šla v nesrečo, če bo nadaljevala svojim delom kot do sedaj. Torej, vidite, kaj se dogaja nimamo dovolj sredstev za infrastrukturo, za raziskave. In nekaj bo potrebno storiti. V ZDA, vidite, smo pri 9, v Evropi smo pri 19 odstotkih, v ZDA je bil pri Rosvetu pri 38 odstotkih. In takrat so imeli New Deal, seveda se da referenca tudi na naš zeleni dogovor, četrt, štirih mesecih je vse to uspelo. Torej, skupaj moramo najprej razmisliti, katere so naše potrebe. Govor Kennedyja, da moramo iti na Luno. In potem je svet po 15 teril. Ne smejo biti strah. Eh, Roosevelt je tudi po, povišal proračun za tri kratno z vsem tem, kar je počel. Torej, kaj je potrebno storiti, čez minuto bom ko časa, prevečujem, če sem predolg. Katera je vaša, kakšna je vaša vizija za 2030-2050? Kateri so tisti konkretni projekti, ki so že na mizi, pa jih ne morete financirati in seveda bo potrebno pritisniti na šefe vlad in držav. Da imamo torej različne projekte v Franciji, Nemčiji, na Polskem, ki jih je potrebno financirati, pa trenutno ni sredstva. Kako bomo dobili sredstva, morda novi viri, sveži viri, da potrebujemo nova orodja. Kako? lahko vi pomagate, to je vaša kompetenca, morate povedati, povedati, kaj resnično potrebujete. Potrebujemo nova orodja, torej, ali jih uporabljamo stara, pa jih posodobimo. Prostite, da sem bil predolg, ampak prednost šel v politiko, sem bil svetovalec in naslednjih trednih, se mi zdi, treh tednih bo zelo pomembno in zdi se mi, da je potrebno dovolj razmisliti o tej stvari. Hvala lepa. Vse te ekspozicije globalne. Hein? in nous allons ouvrir. Hvala lepa. Tako sedaj pa začenjamo z razpravo. Začenja gospod Marinescu, skupina ELS. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Mi smo v odboru za promet. Ali nam lahko razložite, kako vi predlagate postavljanje smernic za Evropski parlament za naslednje proračunsko leto brez večletnega finančnega okvirja. Kaj ti zaenkrat? Eh, se leta ne predvideva oziroma njegovo sprejetje v tem času in kakšen predlog bi dali v odboru za proračun ali nam lahko razložite nov postopek, kajti postopek je nov. Mogoče bodo kolegice in kolegi želeli malo več izvedeti o tem. Torej, še enkrat. Videla, videl sem, kako se stvari uh, povezujejo, kaj dela Francija. Ampak kaj vi predlagate za naslednje leto, za proračun, za ta parlament? kaj pričakujete od horizontalnih odborov, kako želite, da sprejmejo vaše poročilo oziroma da k njemu prispevajo. Dve zadeve sta tukaj nove politike, ki se bodo začele, če bo sprejet večletni finančni okvir, mogoče pa ne bo. In potem bomo imeli začasno financiranje, in dejanske politike, ki naj bi se nadaljevale vsaj še tri leta, o katerih verjetno že vse veste. Potem so pa še politike, ki naj bi šle dlje kot tri, mesec, tri leta in kako se v to vključuje uh, Združeno kraljestvo in Brexit ali bo jo še naprej tri leta uplačevali v proračun ali ne. Torej živimo v teh zanimivih časih in zato bi bilo to zanimivo slišati. prosim, povejte nam, kako si predstavljate um, predlog parlamenta za, nasled, za proračun za naslednje leto, koga vi vidite. Garcia, Hvala, gospod Marinesko, gospa Garcia. Hvala lepa. Hvala za to predstavitev. Za nas ki smo ukvarjamo za premetom, je razprava o proračunu zelo pomembna, kajti vlaganja v transport in infrastrukturo so ključni za povezanost, za kohezijo in tudi za evropski gospodarski razvoj. To so konkretni predlogi, ki jih podajamo in v Uniji je to glavno, kar lahko uh, ponudimo državljanom svobodo gibana uh, eh, ljudi blaga in storitev. Za notranji trg in njegovo dobro delovanje moramo imeti dobro povezane infrastrukture. Še toliko pomembneje pa je to v prihodnosti. Mislim predvsem na prometni sektor. Eh, upoštevajo seveda tudi novi zeleni dogovor in podnebne spremembe ter okoljevarstvene cilje. Omenili ste. Eh, instrumente za financiranje, ki so ključni pri tem prehodu. Potrebujemo sredstva, tako da se lahko ta pametna um, integriranost dejansko udejani. Potrebujemo financiranje za moderne projekte in trajnostne infrastrukturo za inovativne. Um, alternative, eh, multimodalnost, interoperabilnost, eh, fleksibilnost, eh, kombinirane potne liste in podobno. V moji skupini SD si res se, smo zadovoljni, da so tudi vključene teme, kot so uh, eh, RTMS in drugi. In zato je treba to v celoti upoštevati. Eh, Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, Pierre, za to, kar ste dali. Naj ustrajam pri nečem, kar ni v bistvu čisto proračunsko, je pa povezano. Prva pripomba. Vemo, da potrebujemo naložbe, predvsej po eni strani, da izpolnimo podnebne cilje, po drugi strani pa tudi zaradi ekonomske dejavnosti na skupnem trgu. Ekološki, ekološka tranzicija je tudi ekonomska tranzicija, potrebujemo veliko sredstev, poročun pa je omejen, tako da bo potrebno iskati mehanizme za investicije drugot. Morda bančnem sistemu s čistim kapitalom, tako rekoč, bomo videli, veliko tem je. Vidimo pa, da petih številke, ki so potrebne, nezaželene, potrebne, in med tem, kar imamo na voljo, je velikanski razkorak. Nastrajam še pri nečem, tudi če bi imeli dovolj sredstev za potrebne naložbe, kaj se če podnebnih ciljev in ekonomskih ciljev, pa tudi socialnih, so administrativni mehanizmi za avtorizacijo naložb takšni, da je trenutno srednji rok za projekte, da se dobijo avtorizacija, se pripravi dosje, da je to poprečju sedem let. Torej, tudi če bi imeli dovolj kapitala, bi potrebovali, kar se tiče realizacije torej praktične plati, toliko časa, da to izvedemo. To bi potem veljalo za naslednji večletni finančni okvir, ne ta. Tako da se strinjam, nujno je, potrebno je biti hitro operativen, vidimo pa, da obstajajo jasne uvire, kar se tiče investicij, kar se tiče posvil, ampak najslabše pa je, da tudi, če bi dejansko imeli sredstva, za investicije, ne bi imeli administrativnih zmogljivosti. In vseeno moramo to resno upoštevati v primeru subsidijarnosti. Imamo veliko težav, da prepričamo svetu take zadeve, kajti imamo proračunsko nujo, pa tako pa tudi administrativno. Naj ponovim in s tem končal. Tudi, če bi imeli dovolj kapitala, bi ga ne mogli uporabiti dovolj hitro. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kaf. Eh, Hvala lepa. Z veseljem sem spremljal prispevke in opombe. Zanimivo je vedno videti nek uh, zgodovinski kontekst, tako da vidimo, da smo pred 90 leti imeli New Deal, potem smo imeli pred 60 leti Moonshot, potem smo imeli uh, padec berlinskega zidu in spremljal se je mm, slika Nemčije. Eh, torej vidimo, na 30 let se spreminja mednarodno sodelovanje in upam, da smo sedaj povezani v istem duhu. Izziv, po mojem mnenju, eh, je eh, podoben. Imamo eh, velike prerok cerkve, različnih eh, inštitucij. Mislim, da je, so sredstva na voljo, da obstajajo. Zlasti, če pogledate Evropsko investicijsko banko in druge institucije, te so pripravljene sredstva vložiti v novi zeleni dogovor. Želijo pa predvsem vsebino, kaj je v tem eh, dogovoru in želijo, da jim to razložimo. Če pogledamo za nazaj, eh, polovica podjetij uh, v um, Evropski uniji oziroma uh, stanovanj, kako se to povezuje z infrastrukturo in investicijami. Potem je pa tukaj še širitev na jugovzhod. Ko se tisti, ki odločajo, pri sebi odločajo, da se bomo premaknili od eh, fosilnih goriv v obnovljive vire energije, v izboljšanje um, železnic in um, prevoza po morju in dajo sredstva za to, a vseeno gre za to, da uh, prepričamo odločevalce in da se potem to prevede v finance. Moramo biti ambiciozni. To, kar ste povedali, kaže na veliki ziv, ki je pred mani. In eden od eh, odličnih, lepih značilnosti evropskega um, zelenega dogovora je, da predvideva 30-letno investicijsko obdobje. Eh, to ni nekaj, kar se bo zgodilo naenkrat ali čez noč, ampak eh, predstavlja stalni eh, pritisk ali spodbudo, ki za investicijske podjetja in države je gotovo lažje na ta način financirati. Hvala lepa, gospod Kaf. Gospa Šabi. Merci, Hvala lepa. Hvala lepa. Poročevalec Evropska unija že leta financira odgovorne načine prometa, z izjemo davka na grozin, ki ga še ni, ali pa gradne avtocest. In pred nekaj tedni smo iz, razglasili izredne podnebne razmere v Evropskem parlamentu. Imamo kar nekaj instrumentov, da popravimo zadeve, kar se tiče emisij CO2 v prometu. Zato mora takoj EU prenehati financirati nepotrebne velike projekte, naprimer Hinimi za medpovezljivost v Evropi ali EIB, naprimer primer avtoceste, obveznice, velike obveznice na Zahodu. Kako bi naj bili pionirski pri podnebnih spremembah, ko pa dobi van si toliko denarja za to zahodno obvoznico? Prav tako moramo financiranje usmeriti na železnico, še prav posebno na manjše železniške proge, ki se zapirajo, nočne vlake naprimer in na bolj trajnostno mobilnost. Prav tako moramo olajšati dostop do javnega prevoza. Dobro, to ni morda pristojnost EU, ampak moramo spodbujati tudi brezplačni javni prevoz to je ukrep, ki bi pomenil veliko. Hvala lepa za vašo pozornost, poročvalec in predsednica. Hvala lepa, gospa Montero. Dobrigado, prezident. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem našemu kolegu za vse um, prve razlage in njegove pripombe. Strinjam se z kolegom Marinesko. Želeli bi si v tem obdobju slišati nekaj več uh, od vas, kajti vi ste prosili pomoč od nas, želite si naših dodatnih eh, opomb, od nas želite izvedeti, kako vidimo proračun, proračun v prihodnosti. Ampak naj vam spomnim, seveda imamo vpliv podnebnih sprememb in eh, okoljevarstvo je pomembno, tukaj se popolnoma strinjamo, na teh temeljnih temah moramo skupaj delati, ampak to ni nič novega. Naj dodam, da smo tukaj v odboru za promet in turizem. Turizem seboj nosi um, druge segmente, celo vrsto panov, ki morajo tudi dobro delovati. Torej, potovanja v turizmu uh, so. Uh, predstavljajo nek sektor, ki ga lahko bolje, izbol, bolje izkoristimo. Na turizem se veže tudi kmetijstvo. To pa je panega, ki posredno in neposredno ustvarja mnogo delovnih mest v Evropski uniji. Povezano je to vse z digitalizacijo, trajnostnim eh, turizmom in tako dalje. Veliko elementov je tukaj vključene. Kaj si pa mi želimo od vas? Želimo trajnostni eh, turizem, inteligentna mesta, eh, pametne prometne linije. Kaj bomo torej naredili z vsem tem? Lahko eh, skupaj sodelujemo na neki varen način na tem eh, območju področju, lahko mogoče v okviru večletnega finančnega okvira, ampak že v naslednjem finančnem eh, letu ali proračunskem letu lahko eh, konkretno pomagamo tem sektorjem, naprimer z posebno proračunsko vrstico za trajnostni razvoj, eh, trajnostni turizem. Če vi to vidite na podoben način,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 hkrati pa moramo popraviti vse sektori, kjer smo nedosledni, uskladiti naložbe uh, in biti manj diskretni glede financiranja. V našem odboru že leta govorimo o financiranju železnic, ki morajo biti pravo gonilo za poslovanja in uh, Eh, sprememb na področju emisij v sektorju prevoza. Tu gre predvsem za naložbe v temeljno infrastrukturo na terenu, v pomembne povezave, pa tudi tam, kjer eh, ni take gostote povezav, hkrati pa eh, je tudi v digitalnem sektorju potrebno ogromno naložb. In Sama nimam nobenega dvoma, da sta ravno železniški in pomorski promet tista, ki sta res pravo gonilo. Govora je tudi o trajnostnem turizmu in vsem, kar je mogoče ukreniti na tem področju. E, omenili ste možnost eh, povišanja davka na dobiček, vendar to ni v pristojnosti držav članic in če države ne bodo. Eh, ukrepanje moramo mi vendarle ukrepati kot Evropski parlament. In tu se zastavljajo vprašanja. Imate določene hipoteze, potrebna so nova eh, sredstva in vprašanje je tudi, kako angažirati podjetja, da bodo sodelovala v tej eh, tranziciji. Potrebujemo pa eh, neke standarde, ki bodo podjetjem signalizirala, da gre za resne načrte, eh, da resno mislimo, da ne bodo morale ustrajati pri praksah, kot so jih poznale v preteklosti in da morajo vlagati v ekološko tranzicijo. Ravno tako pa bomo morali biti zelo eh, drzni, ko gre za stroga pravila na finančnem področju in tudi ko gre za naložbe v železnice in cestne, cestno infrastrukturo v državah članicah. Tudi to bomo morali biti prav tako strogi. Kar pa zadeva program Investiju, govorimo o kriterijih, ki niso nujno skladni z našimi okoljskimi in podnebnimi načrti in tu uh, moramo biti. Uh, neomajni. Eh, določenim stvarem je treba dati prednost, drugim ne in mislim, da je potrebno jasno opredeliti kriterije. Eh, in na podlagi tega se moramo odločiti, da nekaterih stvari enostavno pač ne bomo več financirali. Najlepša hvala, gospa Debrne. Sama bi zaključila z vprašanjem, ki je za me ključnega pomena. Eh, odbor za proračun in stališče parlamenta glede tranzicijskega sklada govora o več milijardah evra. evrov. Komisija je eh, tu eh, dala na voljo 7,5 milijard evrov in to je dobro zlasti za regije, eh, kjer so največje težave. Tisto, kar pa me moti, je, da ni nobene povezave z nacionalnimi načrti za podnebje in energetiko. Uh, Kako torej zagotoviti prilagoditev in uh, izvajati pritisk tudi na nacionalne države, na njihove nacionalne načrte, kajti za to pravzaprav gre. To je vprašanje, ki je za me ključno. Uh, gospa van der Leyen govori o tisoč milijardah evrov, ampak teh tisoč milijard evrov nimamo. In Zato ne vem, ali bomo na neki točki začeli eh, jasno razmišljati o lastnih sredstvih. Toliko možnosti tu obstaja, naprimer kot odbor, ki je pristojen za celoten promet, bi lahko imel razpravo o eurovinjeti. Če neka država uvede eurovinjeto, eh, to pomeni neko dobro prakso in ali eh, to pomeni, da bodo te naložbene politike tudi povezane tako ali drugače z nacionalnimi načrti. Namreč za eh, našo dosledno usmeritev nujno eh, potrebujemo tudi ponovno uravnovesenje različnih vrst prevoza. In drugo, so tu kriteriji Evropske investicijske banke pri izboru projektov. In tu imamo temeljni problem, kajti in pogosto se ne strinjamo, kajti pogosto slišimo, da eh, ko gre za naložbe, komisija gre 25 odstotkov v energetsko eh, tranzicijo, potem pa je govora o podnebni banki, ki naj bi omogočala 50 odstotkov. Kaj zdaj eno ali drugo, tu nekaj očitno eh, ne deluje. In pa še zadnja zadeva, ki jo je potrebno izpostaviti, eh, tu so vse prilagoditve, o katerih nihče ne razmišlja. Danes v Evropi nimamo sklada za prilagoditev ne samo na eh, ekološko revolucijo, ampak tudi na digitalno revolucijo. V avtomobilskem sektorju, če gledamo, kaj se danes dogaja v Nemčiji, Eh, kjer v nekaterih eh, regijah eh, zaprejo eno tovarno in umre, pravzaprav celotna regija. In ne vem, kako se bomo tega um, lotili, ampak morda potrebujemo proračunsko vrstico za nek tak sklad za prilagoditev, če smo lahko naredili vrstico za prilagoditev na Brexit. Uh, kajti danes česa takega nimamo in lahko se zgodi, da se bomo soočili z razmerami, eh, ko bo nek sektor močno prizadet zaradi tranzicije in ne bomo na to nikakor pripravljeni. Ali bi torej eh, lahko realno začeli skupaj delati na tem, govorili ste o lastnih sredstvih tudi, da bi ustvarili eh, nek konkreten okvir. No, govorimo veliko o davkih, ampak ne govorimo o tem, kako bi vse to lahko koristilo vsem upletenim. Torej, vrsta vprašanj vam je bila zastavljena in uh, vam kar predajam besedo. No, začenjam z zadnjim vprašanjem, uh, ali lahko sodelujemo. No, danes sem tu zato, ker želim, da sodelujemo. Uh, tu so ljudje iz moje ekipe, tu ste strokovnjaki iz vašega odbora in želim narediti izbor najboljših, najboljših idej in jih uporabiti v pogajanjih. Glede na to, da sem nov poslanec, da sem poslanec šele pol leta, eh, so mi številni stari svetovali, gospod Marinesko, eh, žal mi je, če vam dajem vtis, da vam tratim čas, ampak Jean Artui, ki je bil tu 20 let dlje od eh, mene, je v svojem zadnjem govoru rekel, da parlament ne bo dosegel nobenega pomembnega premika, če ne bo eh, imel podpore ljudi in če ne bo eh, izvajal pritiska na predsednike vlad in držav. Eh, in seveda mi kot odbor za proračun nimamo vašega strokovnega znanja z področja prometa zato se obračamo na vas in seveda eh, tu naš odbor eh, je v službi vašega odbora in drugih eh, specializiranih odborov. Poskusil sem vam povedati, katere so prednostne naloge. Povedal sem, da želimo zagotoviti, da bo proračun predstavljal strežen delež BDP in vsi pravijo, da vsakič, kadar je parlament želel kaj bistveno spremeniti v pogajanjih, so se predsedniki vlad in držav upirali, upirali, upirali in izvršeni proračun ni nikoli presegal uh, 1,25 odstotka BDP, eh, oziroma uh, 95 odstotka BDP in zato imamo neko zgodovinsko odgovornost. Uh, Eh, zlasti kar zadeva eh, podnebna vprašanja, s katerimi pravzaprav se prvi soočamo v takem obsegu. No, ne želim kritizirati finskih kolegov, ampak oni so želeli za 35 odstotkov znižati sredstva v instrumentu za povezovanje Evrope. Eh, hkrati so želeli Eh, no, se upravičujem, ampak oboje pogajanja so seveda povezana. Ali imamo kaj od tega, da imamo tu neko, nek prazen uh, list, da, da, želi pri, da želijo imeti vrh februarja ali želimo izkoristiti to, da smo vsi pred praznim listom papirja in da se bomo istočasno pogajali o dveh zadevih. Uh, Eh, po eni strani o proračunu za 2021, po drugi strani o večletnem finančnem okviru in zelenem dogovoru. Eh, parlament vse čas govori tudi o lastnih eh, sredstvih in eh, tudi, kar zadeva večletni finančni okvir, ni napredka pri pogovorih o lastnih sredstvih. Zato eh, potrebujemo argumente, ki bodo nagovarjali državljane, sindikaliste, podjetja in širšo javnost. In sam. Eh, zavrača to, kar pravijo, da bodo znižali sredstva za 35 odstotkov, ampak eh, to ni nič hudega, kajti eh, bomo, 40 odstotkov tega bomo prenesli na podnebno banko, kar bo potem štelo za 100 odstotkov. In, eh, ampak ne glede na to, kako koristno je nekaj za, za podnebje, zdelaš na narase 40 na 100 odstotkov. Uh, no, sam mislim, da bomo čez nekaj let eh, težko še komorkoli uh, eh, predočili in ga prepričali o tej logiki. In, no, sam nimam čarobne palice. Uh, Eh, če pravite, da je, pot, da je potrebno ne vem koliko let za uresničitev načrtov, seveda potrebni so konkretni načrti, potrebno jih je izvršiti in potrebno je izvajati pritisk tudi na države, ampak eh, tega ne more narediti odbor za proračun sam. Eh, lahko celoten parlament nastopa enotno, ustraja pri proračunu in ustraja pri lastnih sredstev, kajti mislim, da ne bomo dobili več denarja od Nemčije, Francije in drugih držav. In če bomo torej enotni, lahko dosežemo spremembe pri proračunu in v praksi. Kar zadeva vprašanje gospe uh, Šabi, ne vidim je več, ampak eh, ni naše delo, da se lotimo pravnih podlag, ampak uh, kar zadeva. Uh, naložb banko, Evropsko investicijsko banko smo zastavili številna uh, vprašanja, želeli smo pojasnila in potem se lahko borimo za več lastnih sredstev. Eh, ta investicijska banka ne more biti delničar klimatske banke, lahko pa izda kvazi lastna sredstva. Eh, ampak eh, tu so pomembne razlike, kaj ti jasno moramo govoriti o tem, kaj je v proračunu in kaj je izven proračuna. Naj vas opomnim, da ima ICB e 100 milijard, ki bodo prišle na mizo. Ja, in kot sem vam pokazal, so eh, nekako ustvarili uh, Eh, ogromno denarja, vsake štiri mesece je 80 eh, milijard na mizi in eh, vsak, vsakih nekaj mesecev se vpraša, kaj bodo naredili s tem denarjem. In, torej, to so uradne številke. 1200 milijard je to na leto. Eh, ne želim biti eh, predolg, ampak statut centralne banke eh, predvideva, da se bori za stabilnost cen. Če pa stabilnost cen ni ogrožena in v tem primeru ni ogrožena, Eh, lahko centralna banka služi drugim ciljem eh, evropske politike, se opredeljeni v tretjem členu in točka 3.3 govori tudi o varovanju okolja. Ko torej govorimo o vlogi centralne banke, o vlogi investicijske banke, ni nobenih težav, da bi eh, ta hitro spremenila svojo politiko, zato da bi bila ta bolj naklonjena naložbam v okoljske projekte. No, gospod Kov, mislim, da moramo dejansko govoriti o dolgoročnih priporočilih in usmeritvah. Kar zadeva tranzicijski sklad, eh, teh sredstev vsekakor nimamo eh, dovolj eh, in eh, komisarji želijo dialog z eh, parlamentom, želijo nove ideje. Eh, Eh, in tu mislim, da lahko z novimi idejami deblokiramo eh, sedanji zastoj, kar pa zadeva. Eh, Eurovinjeto, tu začenjamo razprave, tudi odbor za proračun bo pripravil poročilo na lasno pobudo, o tem bomo govorili prav jutri. Sicer pa ste dobrodošli tudi na vseh naših javnih predstavitvah o javnih sredstvih. Eh, kajti če bomo ostali zgolj pri tistem denarju, ki ga dobimo z držav članic, ne bomo prišli nikamor. Kar zadeva sklad za prilagoditev, se mi zdi tu zelo dobra zamisel, bi, jo, bi pa seveda morali ta sredstva dobiti iz vlastnih sredstev. Sem kaj pozabil? Sijo, pardon.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 izvrš, izvedli bodo izreden vrh in mi lahko to izkoristimo za to, da oblikujemo zelo jasne prioritete in povemo, kako z uporabo eh, obstoječih sredstev in eh, z novimi lastnimi sredstvi lahko financiramo vse, kar želimo. Eh, seveda sem pripravljen seveda razmišljati o vseh novih idejah, tudi o vaših predlogih. E, mislim, da je to eh, zelo um, zahtevno področje, eh, eh, seveda bi rad iz vaših vrst eh, dobil nek povzetek vsega, kar želite in upam, da boste pri tem tudi kreativni. Skratka, želim si tesnega sodelovanja. Kot verjetno veste, prvo poročilo ne bo prineslo revolucije, ampak. Eh, stvari bodo potem eh, postale bolj resne tam maja, junija in takrat eh, seveda računam na vas. No, hvala lepa, seveda lahko vsekakor računate na nas za posvetovanja in lahko računate na naše predloge, kajti v naših vrstah imamo kar nekaj strokovnjakov, ki so veliki strokovnjaki tudi za proračunska vprašanja. Hvala lepa. Eh, no, lahko povem, da se ne bomo uh, pustili uh, ignorirati, uh, če si pogledamo, kakšno je uh, stanje proračuna. Vemo, da naši državljani nujno potrebujemo, potrebujejo mobilnost in da 9 odstotkov celotnega proračuna ne zadostuje. Ja, jasno je, da je potrebno uh, vlagati v obnovo stavbnega fonda in v transport in tu mislim, da imamo zelo jasne cilje. Najlepša hvala, hvala za obisk uh, in hvala za to prvo poročilo. Naša naslednja seja bo 19. in 20. februarja. 19. februarja ob 9. začenjamo. Od 9. do 12.30, od 14.30 do 18.30 in potem 20. februarja od 9. do 12.30 in od 15. do 18. Zabeležite si prosim to v vaš e, dnevnik sestanek oziroma seja, ki je bila predvidena za 28. E, eh, januar, pa je odpovedana. No, vsaj pozdravite me. Upam, da se kmalo vidimo. Sedaj pa sledi sestanek koordinatorjev.